poročilo vključili predvsem razmere, v katerih se nahajajo koptski kristijani v Egiptu. In predlagamo, da se o tem glasuje raje v Strasboru. Hvala lepa. Ampak kolikor vas razumem, želi skupina ELS imeti glasovanje na drugem oktobrskem plenarnem zasedanju. To je tisto, kar imam tukaj zabeleženo. Želi kdo spregovoriti v prid tega predloga. Gospod eh, predsednik, predlagal bi sprejem drugega predloga.